Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Dobro jutro, gospe in gospodje. Vesel sem, da vas lahko pozdravim danes zjutraj. Začenjam zasedanje. Naj vas obozorim na to, da imamo na ko, eh, ob koncu zasedanja glasovanje. Kolegi verjetno ne bodo srečni, če se bodo glasovanja zavlekla, tako da prosim, da se držite svojega časa za govor. Tako da bomo kar začeli brez zavlačevanja. Prva točka na dnevnem redu je poročilo Carlosa Joseja in Turgajza Angula. Gre za izvajanje direktive o ravnanju z odpadki. In poročevalcu dajemo besedo za 4 minute. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se ne.